Colleghi, buongiorno. Cominciamo subito questa. Kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo. Čaka nas še zadnji del. Včeraj smo imeli precej natrpen dnevni red. Zaključili smo ga z javno predstavitvijo. Dobili smo predstavo o tem, kakšna je realnost in kako lahko podpremo žrtve. Slišali smo tudi, kakšno vlogo lahko civilna družba odigra pri tem, da pomagamo žrtvam ali žrtvam mafije in organiziranega kriminala. V redu, najbolje, da kar začnemo. preden začnemo, pa želim povedati, da ne moremo odgovornosti preložiti samo na druge, čeprav ima civilna družba prav gotovo pomembno vlogo. Zahvaljujem se Berntu Fingerju, on je vodja zvezdnega policijskega urada in tudi drugega govornika. Gre za dve različni področji. Ta dva sistema bosta prav gotovo lahko dobro sodelovala. Najprej predlagam, da nadaljujemo. Bern Finger in Olivero Aloto imate vsak 15 minut, na to bodo spregovorili koordinatorji, poročevalci in drugi. Vsak bo imel največ dve minuti, potem pa bosta govornika na vprašanje odgovorila. Sedaj pa dajem besedo kar Bernu Fingerju, ki je vodja berlinske policije. Izvolite. Ja, um, good morning, um, I'm Bernd Fink. Hvala lepa, dobro jutro sem skupaj, sem Bert Finger in sem vesel, da sem lahko danes v Evropskem parlamentu. Že 43 let sem policaj. Moje glavno področje dejavnosti je organizirani kriminal in kriminalna dejanja tolp organiziram tudi boj proti organiziranemu kriminalu v glavnem mestu Nemčije Berlinu. Moj oddelek je glavni oddelek za boj proti organiziranemu kriminalu v Nemčiji. Opravičujem se, ampak. Uh, raj bi govoril v nemščini. Hvala. Sedaj bom eh, prišel na nemški jezik. Torej ob obletnici, ob 20. obletnici smrti eh, Giovanja Falconea in Paola Borsellina bi začel z prologom. Izhodiščno stališče kriminalnega urada v Berlinu in pa moje stališče, menimo, da je boj proti organiziranemu kriminalu pravzaprav eh, organizirana zaščita človekovih pravic. Država ima nalogo, da ščiti človekove pravice in pa svobodo mnenja in pa izražanja država torej mora postati aktivna, če so te pravice ogrožene. Človek ima pravico do tega, da živi prosto od zatiranja in izseljevanja in da ima dostop do stanovanja, do prehrane, do izobraževanja in da živi v okolju, ki mu ponuja enake možnosti za vse in da živi tudi v neokrnjenem okolju. kriminal in pa predvsem eh, organizirani kriminal v svoji globalizirani obliki ogroža te človekove pravice. Predstavlja zatiranje in izkoriščanje, uničuje delovna mesta, eh, zastrašuje ljudi, prihaja celo do umorov, omejuje svobodo izražanja in preglednost in eh, postavlja ljudi v odvisnost od mafije. Eh, hkrati pa se maksimizira dobiček v rokah kriminalcev, to izpodkopava ustavo in demokracijo, preprečuje um, enakovredno izobraževanje za vse, iz uh, pohlepa po dobičku uničuje pravni in gospodarski sistem ter okolje in preprečuje svobodo tiska in pa izražanja. Naj spomnim na um, številne umore novinarjev ter tudi pisateljev posod po svetu. To se ne dogaja samo v revnih državah, v državah brez demokratične tradicije. To je pravzaprav globoko zakoreninjeno tudi v sami Evropi, celo v Nemčiji. kjer mafija pod uh, eh, zasklicevanjem na pravno državo uh, želi obsoditi ravno tiste, ki se borijo proti, nimo, proti njim. Mi ne želimo, da bi preiskovalci in državni tožilci ostali sami, brez socialne pravičnosti in pa enakih možnosti. Ne bomo imeli legitimne države, pravne države in tudi ne bomo imeli široko, um, široke kulture zakonitosti. Pravna država. Eh, se vedno povezuje z socialno državo, oni se med seboj dopolnjujejo in se um, povezujejo. Naš boj za zakonitost bomo uspeli dobiti zgolj, če ga bomo povezali z bojem za socialno pravičnost, za zaščito našega okolja pred izkoriščanjem in uničenjem. To pomeni, da moramo stopiti skupaj in zaščititi nemočne tako da jim bomo lahko dali glas. Njihov glas je bil poteptan zaradi gospodarskih interesov določenih skupin. Če citiram gibanje iz Wall Streeta, mi smo tistih 99 odstotkov. Mislim, da bi morali povezati civilne energije potem je lahko večstranski sistem eh, zarazumeti tudi kot možnost v solidarnosti za temi 99 odstotki moramo stopiti skupaj in nastopiti proti kakršnem koli izkoriščanju, zlasti izkoriščanju tistih ljudi, ki so del organiziranega kriminala. Samo, če boste sodelovali tako civilna družba, kako tudi država, bomo imeli možnost dobiti ta boj. Eh, eh, sedaj pa bom spregovoril kot eh, policist iz Berlina. Predstavil bom predvsem praktično stran našega dela. Veliko smo slišali o tem groznem in pretresljivem eh, vplivu organiziranega kriminala. Jaz vam bom predstavil poglavje, ki dokazuje, da skupaj lahko dosežemo rezultate. Nakratko bom opisal razmere v Berlinu in eh, kaj nas je privedlo do te, eh, do te pobude za boj proti mafiji. Um, nemški tisk je dolgo časa, je dolgo časa zanemarjal prisotnost italijanske mafije v Nemčiji. Že v 80-ih letih pa je obstajala preiskovalna skupina v Berlinu, ki se je ukvarjala izključno z italijansko mafijo. V začetku leta 2000 smo vzpostavili sistem zgor, zgodnega opozarjanja za organizirani kriminal, In za Berlin in za Nemčijo smo vzpostavili tudi sistem poročanja, ki se je ukvarjal z pojavom organiziranega kriminala in za kriminalom tolp združen. Vsi ste verjetno slišali za šestkratni umor pred lokalom Da Bruno, ki se je zgodil 15. augusta 2007. Prva poročila, ki so se naslednji dan pojavila v tisku In prva poročila, ki so prišla po nas tudi po strokovnih kanalih, so bila naslednja. Um, mafija ima veliko uh, svojih točk v Duisburgu, v Leipzigu, tudi v Berlinu. Mi smo ugotovitve iz Berlina povezali z tistimi, ki smo jih poznali že odprej. In zato smo, torej v Brinu smo se že ukvarjali z primeri um, Drangete, Kamore, Kozenostra in drugih združenj. Takrat smo se osredotočali na mednarodno preprodajo osebnih avtomobilov in na ponarejanje denarja. Potem smo si ogledali poročila Zvezdnega urada za kriminal. Ampak eh, takrat eh, ni bilo Mm, ugotovljen, mm, ugotovljenih nobenih povezav med uh, mafijo v Berlinu in pa omenjenim umorom. No, še isti dan smo lahko kasneje v tisku prebrali, da ima Drageta 30 eh, opornih točk v Berlinu. To je bilo napačno poročanje tiska, kakor se je kasneje izkazalo. ampak ravno za to spodbuditvijo javne razprave, z širjenjem takšnih novic, se je začel širiti strah tudi v Berlino. No, uh, lahko si predstavljate, da smo mi kot glavno mesto tukaj prav posebej prizadeti. Potem smo po nadaljnih ocenah, tudi mednarodnih ocenah, ugotovili, da ni povezav med omenjenimi umori v Duisburgu in pa Berlinom. Sem se pa vseeno odločil sam, da bom organiziral tiskovno konferenco v Berlinu To sem naredil 20.8., kajti v časopisu sem bral izjave, kot če greš na pico, moraš za to plačati tudi mafiji in da naj ljudje premislijo, preden kupujejo italijanske proizvode ali če, se, eh, če so v stiku z italijani. Eh, vse to se je pisalo v časopisih in tega nisem želel dovoliti. Zato sem aktivno kot kriminalist stopil v stik z tiskom in sem povedal, da zavračam ta splošni sum italijanske skupnosti. Italijansko skupnost sem začel zaščititi pred takšnimi napadi. Povedal sem, da želim, da vse skupaj temeli na dejstvih, da je vse skupaj pregledno, brez pretiravanja in brez eh, omilovanja dejstev. Dobro, dejstvo je, da v Nemčiji obstajajo dejavnosti in dragete, kam more uh, eh, koze nostre in ostalih združen. In uh, res pa je tudi to, da policija lahko deluje najboljše, če imamo osveščeno javnost in podjetni svet, ki sodeluje z policijo. Na ta način lahko preprečujemo infiltracijo kriminalnih združb v javnosti in pa v podjetjih. No, v roku ur smo potem organizirali koncept preprečevanja samo nekaj eh, dni po umorih v Duisburgu. Um, nismo želeli, da bi se vse skupaj utonilo v, v molku, zavzeli smo se za civilni angažma uh, in uh, želeli smo organiziran boj proti organiziranemu kriminalu. Naslednji dan je bila v Berlinu z tiskovno konferenco usta, ustanovljena pobuda Mafija ne hvala. Pobudnica za to je bila eh, gospa Laura Garavini in pa šest italijanskih eh, gastronomov. In eh, pod zgledu Adija Pica so izjavili, da ne želijo biti žrtve izseljevanja, da se želijo upreti mafiji. Povedali so, da so jih umori v Duisburgu kot italijane zelo prizadeli in eh, jasno so želeli izjaviti, da se želijo distancirati od tovrstnih pojavov. jaz sem to z veseljem vzel na znanje. To je bil partner, ki sem ga iskal za razširitev um, dometa policije. Potem smo 29.8. prišli do dogovora. Sam sem bil del tega dogovora kot, organ, kazensk, kot predstavnik organa kazenskega uh, pregona. Po drugi strani pa je bil dogovor sklenjen z člani pobude gospe Garavini. To je bilo 29. augusta 2007. Torej, samo nekaj dni po Duisburgu smo v glavnem mestu spostavili partnerstvo z italijansko skupnostjo. No, potem smo kmalo začeli z kampanjo javnega osveščanja. Eh, skupaj smo se želeli upreti mafiji. Eh, eh, policija je spostavila tudi številko za klice v sili. Um, italijanski skupnosti smo dali na razpolago kontaktne točke. Uh, te so bile tudi javno znane, potem smo vzpostavili tudi um, storitev oddajnika, uh, razširjali smo brošuro, kako ukrepati v primeru izsilevanja ali druge dejavnosti mafije v Nemčiji so se posod, v Berlinu so se posod pojavili, pojavile nalepke Adio Pico in uh, poskrbeli smo tudi za javno razpravo. Vsi, ki so, se želeli, ki so želeli vzpostaviti stik za to pobudo, so se lahko obrnili na gospoda Ravini. Uh, ona jih je usmerila k meni in na ta način smo lahko smo lahko zagotovili, da eh, žrtve lahko neposredno, neposredno spostavijo stik z policijo. To je pomembno, kajti poznamo veliko um, člano italijanske skupnosti, ki s težavo poročajo svoj, svojim lastnim organom, svojim skupnostim in zato je lažje, če se lahko obrnejo na policijo. No, po enem letu smo imeli Um, prve aretacije uh, oziroma prve, prve prijave. Prišlo je do sedmih izsilevanj v različnih italijanskih restauracijah. Uh, no, uh, Berlin ima 3,5 milijonov prebivalcev. Oziroma, če štejemo še tiste, ki niso registrirani, se tukaj giblje 4 do 5 milijonov ljudi vsak dan. Um, no, v tem, omen, v tem obkroženem območju je prišlo do izsiljevanja proti, proti italijanskim podjetnikom. Eh, bilo je tudi tre. Prišlo je tudi do treh potaknenih požarov, eh, kršil se je zakon o eh, nošenju orožja. Torej, v roku enega leta smo aretirali veliko ljudi, dobili smo tudi Eh, dve obsodbi eh, za dve leti in pol in pa za pet let in tri mesece. Eh, šlo je za italijane, ki so bili v stiku za Kamoro. In uh, aretacija teh uh, kriminalcev je bila možna izključno zaradi pobude mafija Nehvala. Um, ehm, to je naletelo tudi na velik odziv v mednarodnem tisku in od takrat smo še poglobili naše sodelovanje. Ta sodelovanje je bil velik uspeh. Prvič se je zgodilo, da smo zunaj meja Italije lahko aretirali člane eh, mafije zaradi te pobude. Sedaj pa na kratko, ker je moj čas omejen. V petih letih obstoja sodelovanja smo imeli 50 um, eh, dogodkov v Berlinu z eh, Robertom Favijanom, Tanom Grasom, Petri Reski, Jurgen Drotom, Claudio Lakamerom, eh, Franceskom Forgonom, Giovannim in Passatom, Kelom Kortom in pa z Rosarijom Kročeta. Tukaj lahko vidite povabila organizacije FLER. Eh, no, gospod Alotop govoril o organizaciji FLER, tako je za menoj. In kakšni so bili uspehi prvič zunaj Italije in pa prvič v Nemčiji nam je uspelo združiti italijanske pobude, združili smo interesne skupine, ki se borijo proti mafije in vse skupaj smo povezali z policijo preko varnostnega dogovora. Eh, po vzorču Libere in pa Flair. Glavne teme so, kako lahko civilna družba podpira eh, delo strokovnjakov, ki se borijo proti mafiji, eh, gre tudi za vredno same zakonitosti in pa gre za boj za družbo brez mafije. Eh, na sostan smo dobili tudi italijanski konsulat, italijanski kulturni inštitut, eh, vključili smo tudi politike, gospodarska združenja, združenja priseljencev, industrijsko obrtno zbornico in številne ostale. Tako da smo lahko spostavili resnično širok krok um, v tej inicijativi. No, sedaj bom nekoliko skrajšal moje poročilo. Naj vam povem, da je vse skupaj spremljala tudi Drangeta iz eh, priskluškovanja nekemu telefonskemu pogovoru. Uh, vemo, da je bilo v tem telefonskem uh, pogovoru iz Regio Kalabrije uh, izrečeno, da se raje izognejo Berlinu, kaj ti um, tam je za njih preveč vroče. Torej, mafija, ne hvala, lahko zaključim. Grazie, signor Bernard Finger. Um, adesso... Hvala lepa, Bernard Finger. Kmalo boste dobili možnost za postavitev vprašanj ampak najprej bomo prisluhnili še Oliveru Aloto, on je predsednik Tere del Foco. Govoril bo o vlogi civilne družbe in preprečevanju organiziranega kriminala. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Prihajam iz Tere del Foco. Naša družba je družba, ki se bori za oziroma proti mafiji, sodelujemo z Flerom. Želimo združiti izkušnje z drugimi. Želeli smo združiti torej vse izkušnje in zbrati vse družbe, ki se borijo proti mafiji. Ne samo iz pravnega vidika ampak tukaj govorimo o socialnih operacijah za boj proti mafiji. Drugi govorniki so o tem že govorili. Ključnega pomena je, da si delimo izkušnje na področju boja proti mafiji. Moramo se boriti proti organiziranemu kriminalu, zato se moramo boriti proti mm, vsem, ki so povezani z mafijo. Mafije ne bomo premagali le z aretacijami, to je seveda ključnega pomena, ampak mislim, da moramo dejansko izbiti tla izpod nog mafije. Tako je bila ustanovljena družba Libre, trenutno jih imajo, imajo več kot 1600 članov, Flair pa vključuje 40 družb iz 30 držav v Evropi. To vključuje tudi bližnji vzhod, Kaukaz in države okrog sredozemlja. Na čem torej delamo pri fleru? Najprej se borimo z glavnim izzivom. Mafija se pogosto prikazuje v Evropi kot regionalni ali italijanski pojav. to naj bi bilo nekaj podeželskega in regionalnega, ampak preiskave so pokazale, da je pojav organiziranega kriminala vse bolj čezmejne narave. Vedno več dokazov je, ki kažejo, da je organiziranega kriminala vedno več tudi druge. Tudi delo na socialnem področju vsega preko meja. Mislim pa, da moramo doseči prebivalstvo in tudi civilno družbo. Začeti moramo na dnu in se skupaj boriti proti mafiji ne borimo se vedno samo proti mafiji, borimo se proti organiziranemu kriminalu nasploh. Imeli smo organizacijo Mafija na Indanke, ampak tudi na vzhodu Evrope sodelujemo z različnimi družbami, ki se borijo proti trgovanju z ljudmi in tudi drugimi zadevami. Človekove pravice so prav gotovo v ospredju. Če pride do zlorabe človekovih pravic, se pogosto pojavi tudi mafija. Ekomafija in trgovanje z ljudmi pogosto prideta z roko v roki. Legambiente so delovali na lokalni ravni, ampak vedno znova slišimo tudi, da je mafija aktivna na področju ravnanja z odpadki. Italija je v ospredju, kar zadeva kazniva dejanja, tudi na področju odpadkov. Tudi kar zadeva družine žrtev, tudi tem smo pomagali, oblikovali smo omrežje, ki je vedno večje. Tudi i la Politkovskaja. Smo povabili, to je brat novinarke, ki je bil pred nekaj leti, ki je bila pred nekaj leti ubita v Rusiji. Pomagamo družinam, ki žalujemo, potem kmalo zapustijo ljudje te družine, tako da ostanejo same. V Evropi imamo številne primere malih dram. To so vse človeške drame, mislim, da moramo za to skrbeti in tudi civilna družba mora prispevati svoje. Imamo tudi evropsko direktivo. Na tem delamo že več let, med drugim je na tej temi delal tudi komisar Fratini. Piše, da bi morali pripraviti enotni okvir glede zasega mafijskega blaga. Ampak imamo akt 109 v Italiji, tam je zapisano, da je treba zaseženo blago spet nameniti drugim dejavnostim. Torej, blago se zaseže ampak v skladu z tem zakonom je mogoče sredstva nameniti socialnim namenom. To je zelo pomembno, kaj ti to želimo prenesti tudi na evropsko raven. Hkrati ima to tudi zelo pomemben simbolni pomen. Če se mafiji oduzamejo sredstva, lahko potem to koristi našim družbam, našemu gospodarstvu. gospodarstvo, ki ga vodi mafija, ima pogosto zelo visoko vrednost. Naprimer, na jugu Italije mafija kontrolira celotne veje gospodarstva. Oni potem tudi mladim ponujajo delo, ampak zato prihaja do izgube denarja, ki ga prestreže mafija. Ta denar je potem v rokah različnih mafiozov in mafija tako še okrepi svoj položaj. S temi zakoni pa želimo, da bi zaseženo blago vrnili nazaj družbi. To je tudi pomembno z gospodarskega vidika. Včeraj smo to slišali, to je povedala tudi Liberatera iz ozemlji, ki so jih zasegli mafiji sedaj poskušajo pripraviti eh, ozemlja, kjer pridelujejo organske ali biološke proizvode. Če se potem ti izdelki prodajajo v trgovinah, ti izdelki, ki so zrasli na nekdanjem ozemlju mafije, potem je tudi to pomemben signal zakonodajo poznate bolje od mene, zaseženo blago na evropski ravni ni predvideno temu, da bi ga namenili socialnim namenom. V Italiji, kakor sem dejal, smo storili drugače. V Apuliji imamo zelo močan sistem. To lahko dejansko imenujemo sistem, kajti zahvaljujoč temu aktu 109 je zaseženo sredstvo spet mogoče nameniti družbi. Dejansko smo pripravili sistem in ta sistem želimo prenesti tudi na evropsko raven. Skupaj torej poskušamo nekaj doseči. To je velik izziv, ampak kakor sem dejal, to moramo prenesti na evropsko raven. tudi državljani bodo morali nekaj storiti za to. V organizaciji FLER stolujejo predvsem mladi, ozirajo se v Evropo in zavedajo se, da v Evropi veljajo obveznosti in pravice, ampak zavedati se je treba obveznosti. Državljanske pravice so zelo pomembne. Ne bom porabil vseh 15 minut, Zdaj bom končal. Veliki izzivi nas čakajo za enkrat. Še ni ukrepov na finančni ali sistemski ravni, ki bi podpirali naše gibanje. Zato želim podati primer. Pred dvema letoma je komisija organizirala ASEF. To je platforma, ki državam članicam omogoča, da se trikrat ali štirikrat na leto srečajo in se pogovarjajo o zaseganju sredstev. Tudi Libera sodeluje pri tem, komisija podpira naše delo v zvezi z zasegom mafijskega blaga prav gotovo je bila izpeljana tudi neke vrste kampanja o zaveščanju, ampak storjenega je bilo premalo na področju boja proti organiziranemu kriminalu. Policijske sile so sicer v ospredju, ampak mislim, da moramo spodbujati tudi socialna omrežja, ki so se zavezala boju proti mafiji. Tukaj bom končal, seveda pa bom z veseljem odgovoril na vaše vprašanja. Hvala. Hvala, gospod Aloto. Sedaj bomo slišali vprašanje. Dve minuti imate časa na voljo. Prosim vas, da vprašanja zastavite hitro, zato da bomo imeli še čas za odgovore. Hvala. Gospa predsednica, z veliko zanimanja sem prisluhnil obema govornikoma. Gospod Finger je že 43 let policist. Govoril je o preprečevanju organiziranega kriminala. Omenijo je tudi eh, legalne instrumente, pravne instrumente in zanima me, ali lahko na podlagi svojih izkušenj pove, kako zadeve izgledajo v drugih državah članicah, poleg Nemčije, kako sodelujejo pravosodni organi in policija. Tukaj je zapisano mafija ne hvala. Zanima me, ali je to dovolj močno. Gre namreč za gibanje, ki je prostovoljno. Mislim, da nam lahko še nekaj več poveste o tem. Tudi včeraj smo veliko slišali o tem, kako lahko v to vključimo civilno družbo. V Italiji je to že predvideno, delno tudi v Španiji to bi lahko bile evropske norme, zato da bi se lahko bolj borili proti mafiji. Hvala sedaj pa za dve minuti, gospod Newton Dan. Um. Hvala lepa, gospod Finger. Hvala lepa. Predvidevam, da ste pripotovali iz Berlina. To je precej daleč. Hvala. Mislim pa, da se ne razumemo dobro. To ni preiskava mafije, kaj ti ne zanima nas Italija specifično, razen tega, da je pač del 27 držav članic. Govorili ste o mafiji v Berlinu in tako naprej, ampak zanima me, ali nam kaj poveste o Rusih, Kitajcih, Afričanih in drugih vrstah organiziranega kriminala, kajti to mi preizkujemo. Mi preizkujemo celotno Evropsko unijo, poskušamo dobiti širok upogled na področje organiziranega kriminala. Z mafijo se ukvarjajo italijani. Vi prihajate iz zelo zanimivega glavnega mesta v Evropi, prav gotovo nam lahko poveste zanimivosti z področja Eh, drog, cigaret in tako naprej. Zanima me, ali lahko kaj več poveste o tem, gospod Aloto. Hvala lepa. Zanimivo vam je bilo prisluhniti, ter del fokoš prej še nisem poznal, ampak eh, na spletni strani oziroma na spletu vas nisem našel. Imate spletno stran? V Turinu je neka spletna stran o tem, ampak eh, ne omenjajo proti mafijskih dejavnostih eno organizacijo pa sem našel tudi na območju East Midlands v Angliji. In to prav gotovo niste vi. Prosim vas, da mi poveste, kako lahko več izvem o vas. Na internetu več namreč ni. Gospa Matija. Hvala, gospa predsednica. E, se upravičujem, zelo mi je žal, prišla sem e, z zamudo tako da žal nisem mogla slišati vašega prav gotovo zelo, zelo zanimive, pred, eh, zanimivega predavanja. Eh, Gospod Aloto, kar zadeva flair, pa sem lahko slišala vaš zanimiv prispevek. Imela bi dvoje vprašanj. Zanima me, če je prišlo do vplivanja krize, za katero vemo, ki je seveda pomembna kriza, na dejavnosti mafije. Pravite, da, da mafici dajo veliko dela ljudem in kot vemo, obstaja visoka stopnja brezposelnosti v, v Italiji in drugot. Ali to vpliva na dejavnost mafije? To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje, mogoče ni politično korektno, nanaša se na Italijo. Ali Vatikan igra ulogo glede na mafijo? To ni politično korektno vprašanje in vesela bi bila, če bi lahko resnično iskreno odgovorili na to vprašanje. Hvala lepa. Adesso. Hvala lepa. V imenu druge, gospod Sondergaard. Uh, jaz si tudi čak za to uh, øh, spenjanje. Hvala lepa. Hvala za ta dva zelo zanimiva prispevka. Gospod Finger, vprašanje za vas. To ste predstavili tako, kot da kriminalci prihajajo od zunaj države, ampak na danskem ni tako. Na danskem je tako, da največjo nevarnost predstavljajo danske kriminalci. Te kriminalce potem podpirajo mednarodna omrežja, ampak mi oziroma danci so prav gotovo dovolj sposobni, da sami producirajo svoje kriminalce, zato ne potrebujemo uvoza. Zato želim nekaj slišati tudi o nemških organiziranih tolpah, naprimer. Te tolpe rockerjev, Hells Angels in tako naprej. Oni so velik del narko kriminalcev. Oni grozijo ljudem, jih tudi ubijajo v Nemčiji. Mislim, da so celo prepovedani, Hells Angels, mislim, da so prepovedani v Nemčiji, ampak druge tolpe obstajajo. Zakaj je v Nemčiji tako in kako to deluje? Hvala. Hvala, sedaj pa gospod Borselino za dve minuti. Presidente, io eh, ringrazio. Gospa Borsellino, hvala lepa. Gospa predsednica, najprej se želim zahvaliti gospodu Fingerju za to, kar je dejal na začetku. Opomnil nas je na 20. obletnico masakra iz Palerma. Všeč mi je, da so kolegice in kolegi postavili določena vprašanja in da so razpravo premaknili bolj na evropsko raven. Govorimo o italijanski mafiji, ampak omenjamo sicer tudi druge mafije, ampak pred, govorimo predvsem o italijanski mafiji, ki deluje v Nemčiji. Obstajajo pa tudi druge, kitajska mafija, ruska mafija in tako naprej. Vendar želim govoriti o lokalnem kriminalu. Morda obstajajo kakšne povezave tudi z drageto. Ali je mafija v Nemčiji samo uvožen pojav ali gre za pojav na nacionalni ravni, ki se potem povezuje tudi z zunanjimi akterji. Sedaj pa vprašanje za gospoda Alota. Veliko sem že slišala o Terry del Foco. Tesno spremljam vaše dejavnosti in ko je gospod Aloto obiskal parlament leta 1998, je bilo to še pred mojim časom, takrat še nisem bila poslanka, ampak spomnim se, da se je v Italiji o tem veliko govorilo. Hvala vam za vaše dejavnosti, mislim, da zelo napredujete. Prav gotovo je moč storiti še več. Prej ste nekaj omenili, rekli ste, da je mafija na jugu Italije dejansko delodajalec in da daje delovna mesta, ampak dejansko jih uničujejo, kajte če oni zaposlijo določene ljudi, potem ti ljudje ne morejo delati v realnem gospodarstvu. To sem želela popraviti, kajte skoraj se je slišalo, kot da koristijo. Hvala lepa. Gospod Widenholzer, hvala lepa. Hvala za ta dva prispevka. Mislim, da smo govorili o evropski ravni. Slišali smo primere iz Italije ali o tem, kako se italijanske strukture razvijajo drugod, ampak prav gotovo lahko potegnemo sklepe nasploh. Hvala lepa, gospod Finger, da ste to povezali z socialno situacijo. Vemo pa, da se takšne institucije pogosto uh, krepijo iz najrevnejših delov prebivalstva. Uh, in če ne bomo vlagali v socialne strukture, bomo potem morali plačati druge. Zelo pomembno pa je, da mobiliziramo civilno družbo. Intenzivno moramo razmisliti o tem, kaj pomeni kultura legalnosti, načela pravne države. To je zelo pomembno. Na nek način je treba za to skrbeti vedno znova. To ne igra vloge samo pri preiskavah, ampak tudi druge. Ljudje morajo verjeti v državne institucije, kajti takšni ljudje se potem ne spuščajo v kazniva dejanja. Moje vprašanje za gospoda Fingerja je naslednje. je model v Berlinu samo berlinski model ali poznate kakšne druge modele iz drugih velikih mest. In še eno vprašanje. Dokolikšne mere vam je uspelo vključiti druge skupnosti? Ne govorimo namreč samo o italijanski mafiji, vedno nekako govorimo samo o Italiji, pa vendar je to evropski fenomen. In še vprašanje za gospoda Alota ali menite, da je mogoče na evropski ravni mobilizirati dodatne programe, ki bi lahko podpirali vaše dejavnosti. Hvala, gospod Šmit, dve minuti. Uh, Hvala lepa, gospa predsednica. Strinjam se z gospodom Sondegardom, da ima vsaka država svoje kriminalce ampak nov pojav je čezmejna kriminaliteta. Prihajava iz Danske in Švedske, zgradili smo most in odkar imamo most, se je zadeva spremenila. Vedno sem bil za to, da bi zgradili ta most, čeprav so številni državljani dejali, da bo to povzročilo težave. Dejali so, da bodo iz Köbenhavna prišle tolpe, banditi, Hells Angels, črne kobra in tako naprej. Seveda moramo najti ustrezne ukrepe, da to preprečimo. Odprte meje so ključnega pomena, ampak se zlorabljajo. Zlorabljajo jih kriminalci. Moje vprašanje pa je naslednje. Te tulpe je bilo mogoče na začetku takoj prepoznati. Gibali so se na obronkih družbe, sedaj pa ne več. Bili so zelo uh, vidni, danes niso več. Sedaj so pametnejši. Zanima me, kako se borite proti njim v Nemčiji. Vem, da obstaja tudi v Nemčiji, zato me zanima, kako vi to preprečujete, kaj te sedaj dajo vtis, da so del običajne družbe in to je zelo nevarno težko je zaščititi vse. Poskušali naj bi jih zaščititi pred drugimi tolpami, ampak to prav gotovo ne drži. Zato me zanima, kaj menite o tem. Grazie, Ola. Eh, prima di dare la parola. Hvala lepa. Preden dam besedo spet našim govornikom, želim tudi sama postaviti vprašanje. Gospod Finger kolegice in kolegi sprašujejo, ali poznate kontekst, torej ozadje tega pojava, kako je to povezano z evropskim in mednarodnim kontekstom. Moje vprašanje pa je naslednje. Pri vašem delu in z izkušnjami, ki jih imate, in glede na to, da obstaja zakonodaje za boj proti organiziranemu kriminalu v Italiji, ki je najširši zakonodajni okvir. Me zanima, s kakšnimi težavami se srečujete na področju preiskav, ko obravnavate kriminalne mreže, ki se povezujejo tudi z drugami. Sedaj pa Duisburg. Ali bi lahko kako tako eh, bolj uspešno nastopali proti mafiji. Če bi obstajalo kakšno kaznivo dejanje, ki jasno kaže na to, da gre za mafijske dejavnosti. Sedaj pa, gospod Aloto, v kontekstu Flair in Teleder Foco me zanima. Ali ste podobne dejavnosti začeli izvajati tudi druge v Evropi in zanima me, s kakšnimi težavami se pri tem eh, srečujete. Zanima me pa tudi, ali imate kakšne stike z drugimi, ki se ukvarjajo s podobnimi dejavnostmi kot vi. Pet minut, gospod Finger. Äh, Hvala lepa. No, um, sam sem govoril o sodelovanju civilne družbe v boju proti um, organiziranemu kriminalu. Nis, nisem pa govoril o vseh organiziranih kriminalnih združbah v Evropi. Na, ampak se nam bom na hitro odgovoril na vaše vprašanje. Seveda obstajajo tudi druga kriminalna združenja, ki jih preizkujemo, ampak uh, tukaj gre samo za majhne zametke dejansko največje sodelovanje, ki ga imamo v Berlinu, več disciplinarna delovna skupina v parlamentu, nas je imenovala tudi za primer najboljše prakse, torej ta primer našega sodelovanja. Bili smo torej že v Bruslu in ta vzore sedaj želimo predati še na druge države članice. želimo sporočiti, da policija in pa civilna družba lahko ukrepata skupaj in lahko povzročita spremembe. Preprečitev spada prav tako pravno, na pravno stran. Gre za preventivno obliko boja proti organiziranem kriminalu v, vsem, v vsej njegovi razsežnosti. Gre za Eh, dejavnosti za otroke, za eh, šole, za delovna mesta, za družine. Vsi ti nam morajo pomagati, da se na obsežen način borimo proti organiziranemu kriminalu. Zato sem tako povdaril te povezave med državo in pa socialno državo. V Evropski uniji in pa v Nemčiji imamo klasifikacijo kriminalnih združenj po nacionalnostih. V Nemčiji imamo 60 različnih uh, nacij, ki so, ki so povezane z organiziranjem kriminalov. Seveda, um, no, um, italijanska mafija je tukaj na tretjem mestu. Na prvem mestu so, tako kot na Danskem, seveda tudi v Nemčiji Nemci. Nemci so um, tista um, narodnost, ki, zgr, ki zagreši seveda največ zločinov v Nemčiji, tudi v okviru organiziranega kriminala. V tem smislu se Nemčija ne razlikuje od drugih. No, ampak 80 odstotkov zagrešenih zločinov pa ima mednarodno razsežnost, ko gre za dejanja v okviru medna, uh, organiziranega kriminala. 80 odstotkov mednarodne razsežnosti to ne pomeni samo, da to pomeni povezave v Evropi, ampak to pomeni po vsem svetu. Uh, to obsega tudi Kanado, potem Kitajsko in pa celotno Azijo. Potem vprašanje o specifičnem boju proti posebnih oblikah organiziranega kriminala. In Berlin, die Herz Angels verboten. Uh, no, uh, v Berlinu sm, um, gre za kriminalitet. Kriminal rokerjev. Mi smo prepovedali sedaj skupino Hells Angels. To so skupine, ki uh, so prav tako mednarodno zelo povezane, zelo nasilne um, dejavne so na področju trgovine z orožjem, z drogami, ukvarjajo se z prostitu, prostitucijo, tudi prisilno prostitucijo in uh, na ta način se ukvarjajo tudi z mednarodno trgovino z belim blok, uh, blagom za namene spolnega izkoriščanja. Tukaj gre za prav tako dvojni koncept, gre za kazenski pregon, pa tudi za preprečitev. Jaz sem eh, dal številne uh, seminarje, ko sem govoril o diferencijaciji te. Uh, teh motoristov. Vedno moramo biti uh, previdni, ne gre za kriminalizacijo celotne scene motoristov, tudi sam se rad vozim z motorjem. Gre samo za to, da moramo identificirati um, tiste motoriste, ki se ukvarjajo z kaznivimi dejanji, ki so, z, ki so zločinci. Ti, nis, ti niso nikakršni easy riderji, oni so kriminalci, ki zgrešijo veliko kazenskih dejanj in te moramo zato izločiti iz družbe. Zato moramo biti zelo previdni tukaj. Še zadnje, ker mi zmanjkuje časa. Model, ki sem ga tukaj predstavil, je. Uh, To je izvorno italijanski model, ampak sedaj smo to razširili tudi na uh, arabske interesne skupine, na turške interesne skupine, tudi Sinte in pa Rome smo vključili v ta komunikacijski proces. Tudi tam obstajajo mednarodne uh, oblike kriminala pri nekaterih skupinah naprimer Romov ali pa Poljakov ali Romunov. Se pravi, sedaj to sistematično širimo tudi na preostale narodnosti in pa etnije. Veseli pa me to, da je italijanska. Res pa je, da je italijanska zakonodaja veliko bolj napredna kot pa nemška v tem smislu, da uh, upošteva tudi zakonodajo v drugih državah članicah. Zato želimo mi te koristne dele zakonodaje izvoziti tudi v druge dele Evrope, tako da bomo na koncu dobili takšno obliko zakonodaje, takšno harmonizacijo zakonodaje, ki bo omogočila, da skupaj z civilno družbo, seveda ob veliki medij diferencijacije in pa previdnosti, se bomo lahko borili proti tistim skupinam, ki so socialno gledano zelo škodljive. Hvala lepa, sedaj pa Olivero Loto. Eh, Hvala lepa za ta natančna vprašanja. Bom skušal odgovoriti. Najprej glede tega, kaj je Terra del Fuoco, vam bom dal tudi spletni naslov. Za Torino, naprimer. Tu se ukvarjamo tudi z romskimi priseljenci, z priseljenci nasploh eh, in pa tudi transnacionalno razsežnost tega organiziranega kriminala eh, obravnavamo, izhajajoč eh, iz eh, tudi priseljeniške skupine. Namreč pogosto pride do Eh, teh dejavnosti v teh skupinah. Zakaj? Zato, ker potrebujejo denar, ker so bili žrtve v eh, svojih državah. Eh, Naprimer, ljudje, ki prihajajo iz Severne Afrike in ki so plačali ogromne vsote denarja, da so lahko prišli in plačujejo zelo visoke zneske tem kriminalnim združbam in tako pride do te povezave. To je naša izkušnja. Seveda v Italiji, ker obstaja organizirani kriminal, delamo, eh, delamo na terenu z ljudmi, tudi v povezavi eh, s pojavom priseljevanja. Tu je naprimer ta potreba po namestitvi in po stanovanju za to, da bi delali tako, da se ljudje ne bi znašli v eh, teh, tem kriminalnem obtoku. Potem glede drugega vprašanja. Kriza. Kako je kriza na to vplivala? Naj navedem nekaj praktičnih primerov. Seveda je kriza prav gotovo povečala eh, te dejavnosti. In eh, To je primer v Italiji, vendar le, lahko tudi nasploh govorimo o tem v eh, svetu eh, poslov. Naprimer kreditne dejavnosti ali pa račune, ki jih morajo ljudje plačevati. Tu spet najdemo eh, to kriminalno dejavnost, kajti ljudje se znajdejo v finančnih težavah in potrebujejo denar. in na ta način lahko naprimer na hitro pridejo do denarja, tako da si ga izposodijo. Naprimer, jasno, da bi lahko delovali oziroma lahko bi tudi banke nekaj naredile za to, da bi, bisilo, da bi bilo možno priti do denarja v bankah. Vendar pa se eh, običajno denar posojajo po visokih obresnih merah in to je spet problem. In tudi tu potem lahko spet pride eh, do določene oblike izsilevanja, ko, ljudje, ko se ljudje hitro znajdejo v takem obtoku, v takem krogu eh, na lokalni ravni, kaj ti mafija ne trpi zaradi krize. In potem tudi naprimer tu je stanovanski sektor, gradbeni sektor in tako dalje. Vse to je v krizi. Kriminalne združbe pa predstavljajo stalni vir prihodka, prav tako se dogaja pranje denarja in eh, posojene denarja po visokih obrestnih merah potem spet prekupčevanje z drogami, ki se tudi nadaljuje in kriminalci pravzaprav vse to izkoriščajo. Najlepša hvala tudi vam, gospa Borselino, da mi omogočite, da lahko razjasnim tudi vprašanje teh sivih lis. Zastavili ste vprašanje glede Vatikana. V Italiji dejansko smo imeli jasne primere povezav med mafijo in eh, cerkvijo. Cerkev ima socialno raz, eh, razsežnost in eh, kot vemo, obstajajo tudi, obstajajo pa tudi društva proti mafiji, potekajo preiskave, ki so sedaj v teku v Italiji glede tega. Verjetno ni mogoče govoriti ravno o mafiji, na vsak način pa o kriminalnih eh, povezavah med organiziranim kriminalom in Vatikanom. Nedvomno tu obstajajo povezave, vendar pa jim eh, crkv igra veliko vlogo tudi oziroma ima velik socialni prispevek. E, eh, naprimer, govora je bilo, tudi o dejavnostih, eh, ki se nanašajo na boj proti organiziranemu kriminalu. Kaj pa komisija dela na tem področju? No, zlasti komisarka Malmström, eh, ki je oblikovala program, eh, poseben program ISEC se imenuje za boj proti tem dejavnostim programi, ki eh, sodelujejo s civilnimi organizacijami. Stefano Marsi je generalni direktor. Eh, želimo namreč, da upoštevati to socialno razsežnost. In sodelovanje s komisijo, ko gre tudi za izkupiček, naprimer, od kriminalnih eh, dejavnosti in upoštevanju teh elementov. Vse to je omogočilo, da dvignimo na raven, na dostojanstveno raven eh, te programe, to dejavnost. Ni dovolj reči, da imamo program, Res pa je, da je potrebno razpolagati s sredstvi, ki obstajajo in del teh sredstev bi se lahko namenilo socialni razsežnosti. Upam, da sem odgovoril na vaše vprašanje. Še eno vprašanje ste imeli vi, gospa predsednica. No, tu je Srbija, tu je Kosovo, Romunija. V Srbiji, na primer, je eh, združenje, ki, eh, ki se ukvarja eh, Eh, oziroma ki obravnava priseljevanje organiziranih eh, kriminalcev in uh, s tem torej bojem na tem področju, pranjem denarja in tako dalje in pa s povezavo med izkupički v teh dejavnosti in preprečevanjem. Tu je prisotna spet ta socialna razsežnost. Uh, Vse to je prisotno torej v okviru teh različnih skupin oziroma različnih združenj, eh, ki se oblikujejo v ta namen. Dejstvo je, da bi se želeli še posebej ukvarjati ravno s tem delom, ki se nanaša na denar, ki izhaja iz teh dejavnosti v okviru boja proti organiziranemu kapitalu. Hvala lepa, najlepša hvala obema, gospodu Fingerju in gospodu Alotu. S tem seveda še nismo pri kraju s to zgodbo. V ponedeljek bomo nadaljevali, eh, delegacija, naša delegacija bo obiskala Srbijo. Prosim za vaše kontakte, spletne naslove in podobno. Ti kontakti bodo za nas zelo koristni tako da kaj ti tu eh, bomo, eh, se bomo ukvarjali tudi z zaseženjo lastnino in eh, zelo zanimivo bo videti vaše pristope in kakšne metode uporabljate. Najlepša hvala, hvala za vaš prispevek k naši razpravi. Abbiamo adesso con l'ultimo cluster, dicevo poco fa. Sedaj gremo na drugi sklop oziroma zadnji segment. Od ponedeljka naprej pa bomo delali na terenu in sicer v okviru naše misije v Srbijo. Zadnji dve prezentaciji pa se nanašata na zelo občutljivi vprašanji, vprašanji naše razprave. Prvo vprašanje se nanaša na boj proti organiziranemu kriminalu in eh, tudi kazanskemu sistemu zaščiti človekovih pravic. Gospod Katilejo, ki je vodja španske eh, zaporniške eh, uprave, uprave zaporov in ki je generalni sekretar v teh institucijah, E, tako da bomo slišali v tem okviru dva prispevka, potem pa še poročevalca. Takoj bi sedaj dala besedo vodi uprave zaporov iz Španije, gospodu Kastilehu, da nam predstavi svojo perspektivo in e, te e, zaporniške ustanove, ki jih imajo pri njih. Imate besedo. Hvala lepa, gospa predsednica. Naj se vam najprej zahvalim za to priložnost, da se udeležim vašega eh, zasedanja posebnega odbora Evropskega parlamenta za organizirani kriminal, korupcijo in pranje denarja in za priložnost, da lahko govorim špansko. Eh, ta pojav organiziranega eh, kriminala ogroža eh, celo suverenost, tak, suverenost, nacionalno suverenost in ogroža mir in razvoj, kot je posvaril Antonio Maria Costa, ki je izvršni direktor ONUDC in eh, potrebno je opredeliti poseben namen, ki je lahko politične narave, ko gre za terorizem, čeprav po mojih izkušnjah eh, glede terorizma v naši državi eh, potrebno upoštevati tudi mafijske dejavnosti v tej obliki kriminala in pa organizirani kriminal, ki se pravzaprav nanaša na gospodarske dobičke. Potrebujemo nove standarde in nove smernice. V Španiji po letu 1999 smo priča številnejšim dejavnostim na področju pranja denarja in financiranja organiziranega kriminala. Če sedaj pogledamo, kako smo se pri nas v Španiji s tem ukvarjali v okviru naše zakonodaje. Moram reči, da ko gre za služanje zapornih kazni in rehabilitacije zapornikov, to pomeni, da je potrebno videti tudi, kako se s temi kriminalci ukvarjamo in s tem, da morajo v celoti odslužiti svojo kazen. Pri rehabilitaciji zapornikov pa imamo na umu eh, tudi rehabilitacijo v samem kontekstu zaporov. Problem pa je, da so v zaporih pogosto zafrustrirani, zato ker ni mogoče enostavno uvesti sprememb. In zato mora demokratična država razmisliti o konkretnih ciljih rehabilitacije teh zapornikov po odsluženju kazni, zato da bi spoštovali zakon v bodoče, razmišljati pa moramo tudi o socialni zaščiti. Ko gre za pristop države k kriminalcem, je potrebno zaščititi tudi pravice državljanov, potem odvračati ljudi od tovrstnih dejavnosti po španski zakonodaji imamo tako imenovani organski zakon iz leta 1979, ki še ni omenil organiziranega kriminala takrat, niti ni predvideval posebnih ukrepov za obravnavo to vrstne populacije v zaporih. Potem je tu zakon iz leta 2003, ki je predvideval nove določbe za posebno zaščito in eh, jamstva za populacijo, tako populacijo zapornikov in primerjava med zaporniki, ki so organizira, bili organizirani kriminalci in tiste, ki so bili obsojeni zaradi terorističnih dejanj. V zaporniškem okolju torej smo, sprejeli reformo posebne, posebnih zakonov, e, imamo tudi posebno sodišče, ki razsoja v primerih terorizma in organiziranega kriminala v Madridu. Pristojnosti ima v celi državi. Audencija Nacional se imenuje in pa tudi poseben pristop glede kazni. Imamo posebnega sodnika, ki je odgovoren za službe uprave za obravnavo eh, kriminalcev ali pripadnikov terorističnih organizacij. Kar zadeva tveganje, ki jih to vrstni zaporniki, člani teh organizacij predstavljajo, lahko te, ta tveganja prikažemo na naslednji način lahko podkupujejo druge zapornike, zato da bi dobili kakšne prednosti, podkupujejo tudi njihove ču, čuvaje, potem se lahko širi krimina, kriminaliteta med samimi zaporniki, to pa se lahko dogaja bodi si v samih zaporih ali pa, ko enkrat oslužijo kazen, potem tudi naprej zunaj. Tveganje kontaktov z drugimi organizacijami, kar pomeni, da lahko na ta način še izboljšujejo svoje kriminalne tehnike in oblike dela. Gre torej za kriminalno vplivanje na druge, lahko organizirajo pobege, potem tudi soočanje z drugimi organizacijami znotraj eh, zapora in strukture pa lahko eh, skušajo na različne načine priti do kakih privilegijev in posebne obravnave. Še drugo tveganje je, da lahko tudi iz zapora ti ljudje še naprej nadzirajo dejavnosti zunaj. in eh, lahko prihaja tudi do konfliktov znotraj samega zapora. In v eh, Španiji, naprimer, so zaporniki v zaporih, ki so uporabljali zapornike kot orodje, zato da bi si pridobili privilegije izven zapora. Tu bom navedel nekaj specifičnih primerov v moji državi glede organiziranega eh, kriminala, do katerega prihaja. In potrebno je vedeti, da imamo v naši državi nacionalni terorizem, ki še vedno obstaja in eh, uspelo mu je preživeti, čeprav je res, da ne zvršujejo več napadov. Ne glede na to pa se niso povsem razpustili in v bistvu še vedno v določeni meri operirajo, tudi znotraj zapora. Tu so tudi jasne smernice, ki jih imamo za obravnavanje tovrstnih zapornikov. Organizacija je ustanovila tudi posebno enoto oziroma celico za obravnavanje tovrstne kriminalitete v zaporih. In e, uprava zaporov pri nas spada pod Ministrstvo za notranje zadeve in ne pod pravosodje kot v drugih državah informacijski kanali, ki obstajajo med organizacijami, ki imajo zapo, eh, svoje ljudi v zaporih, jasno je potrebno znati tudi te obravnavati na poseben način. Imamo posebne dosjeje teh ljudi, zato da jih lahko spremljajo z izčrpnimi informacijami o različnih zapornikih, ki so bili obtoženi in obsojeni zaradi različnih dejanj in ob sodelovanju s policijo je to še posebej pomembno, ko gre za organizacije, ki imajo zelo veliko moč ogrožanja družbe in varnosti v družbi nasploh. To je potrebno znati organizirati znotraj policije in, pol, in uh, organov pregona v celi državi, zato da lahko potem zaporniška uprava dobi na voljo vse potrebne informacije. Glede zapornikov, pripadnikov teh kriminalnih združb, skušamo ločevati in nadzirati različne organizacije, ki jih ti zaporniki predstavljajo v zaporu. namesti se jih v posebne centre, zato da lahko izboljšamo možnosti, da se prilagodijo in da se ne ukvarjajo več s temi dejavnostmi. Imamo izčrpan seznam omejitev, ki se nanaša na njihovo komuniciranje z drugimi zaporniki in ljudmi izven zapora, potem tudi omejevanja dostopa do eh, spleta in tako dalje. Skušamo tudi identificirati njihovo, njihove kontakte, potem eh, opazujemo njihovo, njihovo vlogo znotraj skupine in eh, preučujemo tudi, kakšne so, kakšne so njihovi kontakti z drugimi organizacijami. Prav tako Prav tako naprimer, lahko omejujemo tudi eh, njihov izhod iz zapora in podobno. Obstajajo tudi posebni programi usposabljanja in taka specializacija je nujna v primeru tovrstnih zapornikov. Pomembno je povedati, ko bom navajal številke za našo državo. Imamo torej to upravo zaporov, eh, ki pripada tudi Kataloniji. Dve take upravi imamo v Kataloniji, deset tisoč, eh, deset tisoč poleg šestdesetih tisočih eh, tisočev zapornikov, ki jih imamo v celoti. Organiziran eh, kriminal 368, zaprošamo vas, da nekoliko upočasnite. Torej, trenutno imamo v Španiji 368 zapornikov organiziranega kriminala, 370 eh, jih je moških, 11 žensk, večinoma so iz Španije, 47, potem 19 eh, iz Italije, 7 iz Turčije, 80 iz Kolumbije, pet iz Romunije, pet iz Mehika, tri iz Maroka. In pa še manjše skupine drugih nacionalnosti, ki so tudi zastopane. Kar zadeva kazni, v veliki večini eh, so dobili med 9 eh, in 20 let med eh, kriminalnimi Eh, zločini, ki so jih zagrešili, pa najdemo prekupčevanje z drogami, nezakonito priseljevanje, prekupčevanje, eh, trgovina z orožjem, pranje denarja, potem eh, tihotapljanje vozil, tihotapljanje otrok, korupcija, prostitucija, trgovina z. Eh, umetniškimi deli, potem z zaščitenimi živalmi, primeri ugrabitev, vendar ne gre za politične, politične ugrabitve in pa tudi eh, so tu zločini proti lastnini. Kar zadeva same porazdelitve teh dejanj, pre, prevladujejo na obali in pa tudi v zaledju kar zadeva tiste, ki so povezani z terorističnimi dejanji. I, imamo eh, naprimer eh, veliko večino eh, kazni pri teh ki, eh, zapornikov, ki so najmanj 20 let v zaporu. Eh, so tisti, ki so povezani z džihadom in eh, eh, imeli smo 41 takih zapornikov v tej kategoriji julija meseca. Njihova kazen pa se razteza od 9 do 20 let. Glede porekla, države po, eh, porekla, Maroko, Pakistan, Alžirija ali Sirija. Kar zadeva zaključke in glede na čas, ki mi je na voljo, bi želel povedati, da glede pobud eh, zaporov v zadnjih nekaj letih za boj proti organiziranemu kriminalu je potrebno povedati, da smo se ukvarjali z enim samim pobegom. Tako da je to število zelo nizko in sicer se ta statistika nanaša na 21 let, torej zelo malo je to vrstnih primerov. Tudi malo primerov, naprimer upravnih eh, postopkov ali to vrstnih postopkov proti osebju. Prav tako smo lahko ugotovili grožnje, grožnje pričam in tako dalje, ampak tudi tega je bilo zelo malo, vse to je zanemarljivo. Prav tako smo bili kar uspešni glede pritožb, pro, eh, pritožb proti osebju zaporov, kajti dejstvo, da te zapornike podpirajo pravzaprav zelo premožne organizacije ko je govora o socialni rehabilitaciji in eh, prilagoditvi teh zapornikov, pa so rezultati manj dobri. Eh, zelo veliko je kolovodi različnih eh, odgovornih in šefov takih združb, ki so pogosto bili zaporniki, ki so potem zagrešili dejanja. Eh, na izhodu, veliko je eh, tudi ponovitev dejanj. Nedavno tega smo sprejeli program za razvoj eh, oziroma za poseben program za rehabilitacijo in ponovno socialno vključitev. Prvi pogoj je, da v celoti odslužijo kazen drugič pa moramo skušati spodbujati številne dejavnosti, da bi eh, dosegli čim višjo stopnjo reintegracije teh zapornikov. Ko gre za eh, teroriste, potem tudi glede na njihovo zavezo, da bodo upustili teroristično dejavnost, vse to pomeni, da je potrebno upoštevati posebne vidike glede obravnave v eh, zaporu. Ko gre za teroriste, storilce terorističnih dejanj, je tu prisotna posebna specifika. Predstavljajo jasno grožnjo družbi, zato je potrebno obdržati disciplino in tudi kohezijo v zaporu. Gre za program, ki spodbuja konkretne in pozitivne metode, hkrati pa je potrebno delati skladno s pravili. Ta program omogoča tem zapornikom, da eh, se lahko reintegrirajo, prilagodijo ponovno, ločeni morajo biti od eh, svojih terorističnih organizacij. In imamo torej ta poseben program za reintegracijo. In mislim, da je bil zelo uspešen. Želim skleniti s tem, da se vam zahvalim za pozornost in potrpljenje. Hvala. Kasilej, Hvala lepa. Besedo dajem sedaj naslednjemu govorniku iz uh, Evropske agencije za temeljne svoboščine, uh, ki ima na razpolago 15 minut, na to bomo imeli krok vprašanj in odgovorov. Hvala lepa. Zelo vesel sem, da sem lahko danes z vami. Hvala za povabilo, za sodelovanje na, tem, na tej predstavitvi. Gre za zelo pomembno temo. mislim, da se strinjamo glede tega, da temelj svoboščine in človekove pravice tukaj igrajo zelo pomembno vlogo. Cenim eh, povabilo predsednice Sonja Alfano, eh, zahvaljujem se tudi za pismo, ki ga je poslal predsednik Šulc, v katerem je izrazil zanimale so, da bi eh, FRA sodelovala na, tem, na tej predstavitvi. No, naj začnem za naslednjem. Eh, predstavil bom agencijo, povedal bom, kaj počnemo v zvezi z organiziranim kriminalom. Nas, eh, na to bom pa še podal pregled vidikov temeljnih pravic in svoboščin v organiziranem kriminalu. Nekaj o FRA, torej naš sedež je na Dunaju, naša naloga je, da svetujemo agencijam in institucijam o temeljnih svoboščinah, ko pripravlja evropska zakonodaja, skušamo zagotoviti, da ta zakonodaja spoštuje temeljne svoboščine in pa človekove pravice. E, imamo tako imenovan proaktiven mandat, e, pripravljamo Eh, primerjalne študije, upravljamo raziskave na celi vrsti področji, imamo petletni program, ki ga predlaga komisija, podpreta pa ga tudi parlament in pa svet. Imamo pa tudi reaktivni mandat. Eh, to so mnenja, ki jih pripravljamo na, razpol, na zahtevo katerekoli izmed evropskih institucij, tudi Evropskega parlamenta, pripravljamo mnenja o zakonodajnih osnutkih in pa vključujemo tudi področja, ki niso del uh, programa našega proaktivnega mandata. Lahko torej uh, presežemo ta naš mandat, če to zahteva ena izmed institucij. Moja druga točka, kaj je naredila Agencija za temeljne svoboščine v povezavi z organiziranim kriminalom. Eh, no, nič z tem specifičnim naslovom, z eh, tem specifičnim naslovom, ampak veliko področji našega delovanja je povezanih z organiziranim kriminalom, veliko naših dejavnosti. Eh, in pripravljamo naprimer priročnike in pa primerjalne študije, pripravili smo poročilo o trgovini z otroki, imamo tudi publikacijo o profiliranju, kdaj je prav in kdaj je narobe, da uporabljamo etnično profiliranje. Mm, pripravili smo tudi raziskave o dostopu do eh, sodstva. Eh, govorimo tudi o eh, storitvah podpore žrtev v 27 državah članicah in v Hrvaški. Osredotočamo se tudi na to, da identificiramo področja, ki dobro delujejo in skušamo pripraviti skupek strategij Eh, za tiste države, ki imajo bodi si učinkovite ali pa manj učinkovite programe za podporo žrtev. To je pomembno no, pri uh, tem uh, področju, pomembno tudi zagotavljanje dokazov. Ukvarjali smo se tudi z vprašanjem tih otapljanjem uh, priseljencev, potem uh, imamo različne programe, ki vključujejo državljane tretjih držav, naprimer ukvarjamo se s priseljenci, ki se znajdejo v nezakonitih situacijah, potem se ukvarjamo tudi z hudimi kršitvami oziroma z um, um, izkoriščenjem delavcev. Potem uh, objavili smo tudi reaktivno mnenje, ukvarjali smo se naprimer z uh, PNR, z. Uh, podatki o letaliških potnikih. Potem pripravili smo tudi mnenje lansko leto o evropskem preiskovalnem nalogu. Ogledali smo si vidik temeljih svoboščin in pravic eh, v okviru tega. Potem eh, skrbimo tudi za izmenjavo informacij in za sodelovanje. Nekatera izmed teles, s katerimi sodelujemo, so tudi tista, Eh, kateri predstavniki so se udeležili tega, te predstavitve. Sodelujemo za Frontexom, eh, z, ko gre za usposabljanje, izobraževanje, skušamo zagotavljati, da so temele svoboščine upoštevane tudi v njihovih dejavnostih, sodelujemo za Cepalom, z Evropskim policijskim eh, koledžem. Pripravili smo priročnik usposabljanja, uh, sodelujemo z Europolom, z agencijo za uh, kazenski pregon, uh, sodelujemo z nekaterimi kolegi eh, v Hagu, v Europolu, sodelujemo na področju trgovine za ljudmi, izkoriščevanja delavcev in pa zaščite podatkov. Izmenjave tukaj potekajo redno, sodelujemo tudi z agencijami na področju um, sosva in notranjih zadev. Eh, potem zadnja točka ima opraviti z zamrznitvijo premoženja, z zaplembo um, premoženja. Tudi tukaj sodelujemo z komisijo eh, na tem področju. Sedaj pa prehajam na tretjo točko, to je temelj moje predstavitve. Gre za temeljne svoboščine in pa organiziran kriminal. Povedal sem, da bom zelo kratek. Uh, glede na to, da imam omejen čas. E, jasno je, da e, so pomen temelji so boš in podarili že predhodni govorniki. In e, pri boju proti organiziranem kriminalu je pomembno upoštevati pravice tistih, ki jih to vrstni zločini prizadenejo, potrebno pa je upoštevati tudi pravice obtožitev in pa žrtev. Verjetno poznate štokolmski program, ki govori o odprti in pa varni Evropi, ki naj bi služila državljanom. Govori o Evropi pravic, o Evropi sodstva. Imamo akcijski načrt, ki je sledil štokolmskemu programu in tudi ta akcijski načrt podarja pomen temeljnih svoboščin. Eh, Evropska unija eh, mora povezati med seboj eh, področja varnosti, sostva in pa temeljih svoboščin, če povzamem eh, temelj tega akcijskega načrta. No, potem imamo tudi obe sodišči v Luksemburgu in pa v Štrasburgu. To sta dve najbolj pomembni sodišči. Uh, gre za Evropsko sodišče in pa Evropsko sodišče za človekove pravice v Štrasburgu. Um, ko gre za njihovo precedenčno eh, pravo, lahko osvetlim osem področji, eh, ki obravnavajo primere, ki imajo opraviti z organiziranim kriminalom. Pravica do zasebnosti, gre za cenzuro pisem zapornikov, potem samice, eh, zaščita podatkov, zamrzavanje in pa zaplemba premoženja, pravična sodba, dostop do odvetnika pravice žrtev. Je, tukaj smo imeli pomembno sodbo Pupino, potem eh, prisluškovanje telefonskim pogovorom, izjeme v nujnih primerjih, v kolikšnem meru lahko. Uh, Eh, odstopamo od eh, konvencij, tu s tem se ukvarja sodišče v Strasburgu, potem boj proti terorizmu, tukaj eh, se ukvarjamo z pravicami obrambe in pa za učinkovito pravno zaščito. No, seveda bi lahko podal več podrobnosti o teh primerjih, ampak kot sem že povedal, moj čas je omejen. In vem, da imate tudi druge naloge in pa obveze, obveznosti. E, torej, če vse skupaj povzamem, pri primerih gre za sorazmerno uporabo moči. E, tukaj ne gre za nikakršen e, naivni sistem pravic za obtožence, ne gre za uravnoteženje vidikov namena in pa naših pristojnosti. Torej, predstavil sem Eh, delovanje sodišč eh, v Luksemburgu in pa v Strasburgu, ampak eh, FRA se osredotoča tudi na druga oziroma opira tudi na druga telesa, ko ocenjujemo pravne situacije, naprimer na CPT, Evropski odbor za preprečevanje mučenja, potem Monivol, ki se bori proti pranju denarja, imamo Greko, delo za boj proti kor, korupciji, potem tudi ILO ima določene uh, Eh, organe eh, in pa prav tako združeni narodi. Eh, to so No, vse to so telesa, ki spoštujejo standarde temeljnih svoboščin, ki pri svojem delu uh, upošteva tudi FRA. Torej, če zaključim, um, mislim, da je glavno sporočilo to, da so temeljne svoboščine pomemben del boja proti organiziranemu kriminalu. Fra lahko tukaj ponudi zgodni input, naprimer eh, z tovrstnimi dogodki, kakršen je današnji. Eh, no, povedal sem že, da nimamo posebno proaktivnega mandata, lahko pa ponujamo svoja mnenja o zakonodajah in pa opiramo se na um, sodno pristojnost sodišč v Luksemburgu in pa v Štrasburgu, prav tako pa ponujemo strokovne analize trenutnih pravnih situacij. Um, no, tukaj sem pri, predstavil samo nekaj področji, kjer temelj svoboščin odigrajo, kjer temelj svoboščin igrajo pomembno vlogo. Uh, Um, moja eh, tretja in zadnja točka je pa ta, da se vam še enkrat zahvaljujem, da ste upoštevali temelje svoboščine pri vašem pomembnem delu. Hvala. Hvala lepa, gospod Grimheden. Hvala gospod, tudi gospodu Kasilehotu hvala za to, da sta sprejela naše povabilo in da sta predstavila vajna stališča. Vaša stališča so pomembna tudi za naše delo tukaj v odboru. Naj se navežem na to, kar je povedal gospod Jakolino. No, v tem segmentu smo slišali dva strokovnjaka. Eh, slišali smo o pomenu spoštovanja temeljnih svoboščin in pa pravic. Slišali pa smo tudi o tem, kako lahko uporabimo zapore za rehabilitacijo zapornikov. Potem poskrbeti moramo tudi za žrtve, ki eh, so eh, bile prizadete zaradi dejavnosti organiziranega kriminala. Hvala gospodu Kasilihotu, da je podaril, da moramo rehabilitirati zapornike. No, sedaj pa začenjamo z razpravo. Vsa govornik ima na razpolago dve minuti. Prosim, da ste kar še da kratki in jedrnati, tako da bomo imeli dovolj časa tudi za to, da boste predstavnika podala odgovore. Gospod Jakolino. Hvala lepa. Navezal se bom na prvo Eh, da prvi prispeve gospoda Kastileha. Seveda sem pa prisluhnil tudi gospodu Grimheinu. No, eh, sedaj pa prehajam na bistvo. Um, nikoli ni enostavno začito človekovih pravic povezati z obravnavo tistih, ki so zagrešili zločin. Uh, če pomislimo na primer na preveč natrpane zapore, uh, je to zelo težko. Tako v Italiji, kako tudi v Španiji se soočamo z tem problemom. Zaščititi moramo tudi človekove pravice tistih, ki so. Um, v sodni preiskavi, prav tako pa moramo zaščititi pravice žrtev. Gospod direktor, vi niste omenili zapora Severo. Situacija je drugačna, naprimer, eh, če si ogledamo situacijo v Združenem kraljestvu, na Danskem ali pa v Španiji. No, v primeru Severa gre za strok zapor, ki uporablja tudi eh, osamitev zapornikov. Eh, kaj menite o tem eh, strogem režimu v Italiji? Potem še vprašanje za gospoda Grimhedna. No, strinjam se z vami. V nekaterih primerjih hudih zločinov lahko tudi omejimo človekove pravice, zato da lahko zagotovimo pravice državljanov na cesti. Hvala lepa, gospod Jakolino. Gospod eh, Newton, dan. Hvala lepa, gospa predsednica. Zahvaljujem se obema govornikoma. Obe predstavitvi sta bili odlični in zelo dragoceni za naše delo. Hvala, da ste opravili to dolgo pot v Brusel. Začel bom z španskim predstavnikom. Veliko vprašanj imam za vas. Naprimer, kakšen odstotek zapornikov je dejansko rehabilitiranih. In tukaj govorim predvsem o organiziranem kriminalu. V kolikšnem smislu, naprimer, se udeležujejo eh, teh tehnik rehabilitacije, koliko zapornikov lahko rehabilitiramo dejansko. In pa drugič, ta odbor zanima naslednje, kako se lahko Evropa bolj učinkovito bori proti organiziranemu kriminalu, proti tem ljudem. To bomo morali zapisati v naše poročilo naslednje, te, naslednje leto. Zanima me, kaj vi menite o tem, kje bi se lahko Evropa odrezala bolje. Um, in uh, prosim, da ne rečete zgolj, da ste prisotni za en španski zapor in da to ni uh, vaša pristojnost. Vseeno me zanima z vašega stališča, kaj bi lahko tukaj priporočali. To bi nam bilo veliko pomoč. Kar se tiče besed strokovnjaka o temeljih svoboščin. Uh, Temelj svoboščin so izredno pomembne za našo civilizacijo. Zahvaljujem se vam za to, kar ste povedali. Ampak eh, vam, zastavljam vam isto vprašanje, kaj naj bo zapisano v našem eh, poročilu naslednje leto, kakšna naj bodo naša eh, priporočila. Prosim, da tukaj govorite iz vaših izkušenj kot eh, državljan, kakšna priporočila naj poda naš odbor. Naj vam podam enostaven primer, ki sem ga izvedel od policista, ki se ukvarja z internetom. V Evropi pravi, je, zakon, je nezakonito skušati zasledovati kriminalce po internetu. Če zaslediš dejavnosti kriminalnega združenja na internetu in če posežeš v njihovo dejavnost, potem dejansko kršiš njihove, eh, njihovo pravico do zasebnosti. Medtem ko je pa v ZDA nekaj posebno običajnega, da ta kriminalna združenja zasleduješ tudi po internetu. To je eden izmed primerov, ko se mi zdi, da se sami sebe oviramo. Ampak eh, še veliko več je takšnih primerov. Če bi lahko podali vi vaše poročilo v zvezi s tem, bi bilo to zelo dragoceno za naše poročilo naslednje leto. Hvala lepa, sedaj pa za ELS, eh, gospa Matija. Hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se obema govornikoma za zelo zanimiva prispevka, gospod, eh, gospod Kaselho. Eh, kaj ti lahko ugotovimo, da je Španija veliko naredila eh, s tem svojim zaporniškim sistemom, to je dober zgled. Naprimer v Franciji, v moji deželi eh, smo doživeli nekaj obžalovanja vrednih zadev, naprimer pred nekaj leti, ko je nekdo iz svoje zaporniške celice organiziral trgovino s kokainom in imel izdaten, eh, zelo veliko sredstev na, rači, na, na računu po povratku zapora ali pa pred nedavnim, naprimer, ko je prišlo eh, do neprijetnega presenečenja, ko smo videli na internetu verjetno s pomočjo mobilnega telefona, ko je skupina eh, tujcev v ob priliki eh, obiska, verjetno to pustila tam, verjetno s tem, da so podkupili, eh, podkupili eh, osebje v zaporu. In vse to je bilo v črni kroniki pred letom ali dvemi ta primer. Moje vprašanje je, kako vam uspeva in to tudi upam, da vam uspeva da imate osebje v zaporih na eni strani, ki je nepodkupljivo in pa odvetnike, ki jih ni moč podkupiti in ki pravzaprav ostajajo visoko etični. Žal se v Franciji še vedno dogajajo taki primeri podkupovanja osebja v zaporu. Rekli ste, da je eh, tudi nekaj žensk, nekaj zapornic zaradi organiziranega kriminala. Vemo, da se eh, pravzaprav vedno borimo posod za enakost med spoloma, vendar tukaj k sreči to ni zastopano. In sprašujem se, zakaj pravzaprav gre v večini samo za moške, moške zapornike, ki jih eh, ujamijo. Sicer pa Vam želimo veliko nadaljnega uspeha, čaka vas veliko dela na tem področju v odboru. Sem v odboru Libe in v odboru za proračun in lahko spremljamo vaše delo. Želim vam veliko uspehov še naprej. Hvala lepa. Hvala, sedaj pa gospa Ajala Sender. Hvala lepa. Tudi sama se zahvaljujem gospodu Kasteljehu za njegovo predstavitev. Zahvaljujem pa se tudi gospodu Grimheidnu. Gospod Kasteljeho, za vas imam naslednje vprašanje. Vse ste, vi ste vse zelo podrobno predstavili. Seveda se je v Španiji na tem področju zgodilo veliko, uh, veliko sprememb je bilo, ampak sedaj uh, smo sprejeli nekaj novih pobud. Um, No, ampak, ko gre za Španijo, se zdi, da je Španija nekakšen. Fuera, pero que, eh, digamos, estos grupos descansaban en costa española, donde, sobre todo en la costa, pero nekakšen pristan za organizirani kriminal. Veliko je skupin, ki se je zateklo v Španijo, predvsem na obalo. Eh, če si ogledate številke, je težko ugotoviti, kaj narediti za to, da bi končali to nekaznovanost, ki eh, obstaja v Španiji. Potem eh, torej soočamo se z problemom organiziranega kriminala. Uh, videli smo tudi, kaj se dogaja v zvezi z nepremičninami, naprimer z, v Italiji. V Španiji imamo enak problem. Eh, sprašujem se, kaj lahko naredite vi, uh, ne samo kot uh, nekdo, ki je zaposlen v administraciji, uh, v administraciji zapora, uh, Eh, se ste dejavni tudi na notranjem ministrstvu. No, ugotavljam, da pogosto prihaja tudi do problemov, med, ko gre za odnose med zapori. Ehm, res je, da je prišlo do nekaj pozitivnih sprememb, ampak včasih je težko odpraviti probleme, ki obstajajo v zaporu. In pa še ne na zadnje, ko gre za vire, ki so na razpolago za zapore. Zanima me, ali imajo zapori na razpolago dovolj sredstev, glede na to, kaj se dogaja v Španiji in druge. In zanima me tudi, ali so zapori dovolj dobro pripravljeni za soočanje z organiziranim kriminalom ali z terorizmom. Kriminalom nasilne narave, torej tega je vedno več. No, ko gre za osebe, ki je odgovorno za nasilne zapornike ali za posebne zapornike, naprimer tiste, ki so obtoženi nasilja v imenu džihada, eh, zanima me, ali je za to predvideno posebno osebe, ki je tudi posebno usposobljeno za to, da se lahko ukvarja s takšnimi primeri. Gospod Diaz Temera. Hvala lepa. Tudi meni sta se zdeli obe predstaviti zelo zanimivi, zato se obema govornikoma zahvaljujem za nje. Želel bi si dobiti kopije vaših predstavitev. No, sam sem bil v prejšnji karieri um, zelo dejaven na področju boja proti kriminalu, sedaj pa uh, se bolj osredotočam na neko drugo področje. Namreč gre za reprodukcijo struktur organiziranega kriminala v samih zaporih. Kaj lahko naredimo za to, da bi preprečili nastanek takšnih struktur? V Kolumbiji, na primer, imamo Escobarja in pa številna druga združenja, obstajajo tudi združenja v Mehiki, na primer Gogovaljo. No, eh, ko gre pri teh združenih, kdo izmed njihovih članov v zapor, se zdi, da se te strukture potem reproducirajo tudi v zaporu. Zato imam naslednje vprašanje. Poleg pravnih sredstev, ki jih ima na razpolago administracija zapora, me zanima, kaj lahko naredimo za to, da bi preprečili, struk- da bi se te strukture organiziranega kriminala ponavljale znotraj zapora. Hvala lepa gospa Borsellino. Hvala lepa. Navezala se bom na vprašanje gospoda Jakolina. Pravzaprav mi je prejšnji govornik vzel z, besede, z jezika besede. No, uh, Italijanska zakonodaja predvideva posebno obravnavo določenih zapornikov, eh, ampak eh, to zakonodajo so pogosto kritizirali ehm, je bila pogosto kritizirana zaradi kršitve človekovih pravic teh eh, zapornikov. Šlo je za preprečitev struktur organiziranega kriminala znotraj zaporov. Kaj vi menite o uh, 41. členom, ki govori o omejitvah pravic določenih zapornikov, določenih posameznikov. Ali menite, da bi morali takšno zakonodajo, to določbo vključiti v, pre, v uh, zakonodajo v drugih evropskih državah? Hvala lepa, gospod Šmit. Hvala, gospa predsednica. Hvala za obe dragoceni predstavitvi. Moje vprašanje je za gospoda Grimendija. No, oba sva se tudi izobraževala na univerzi v Londonu. Moje vprašanje je naslednje. Pravzaprav je bolj splošne narave. Namreč, zanima me, ali je trenutna evropska zakonodaja sorazmerna. Vi ste omenili PNR, eh, evidenca o letaliških potnikih. Eh, s tem smo se dolgo ukvarjali v parlamentu in obstajala so eh, raznorazna stališča o tem. Zanima me, ali menite, da je ta zakonodaja sorazmerna. Potem razpravljamo, trenutno razpravljamo tudi o SWIFT-u, o prenosu bančnih podatkov združenih ZDA. Po informacijah. ZDA so bili to vrstni podatki uporabljeni tudi zato, da bi dobili informacijo o Andresu Breiviku. V tem primeru, dobro, je to lahko koristno, ampak sicer, ali je ta zakonodaja, ali ima ta zakonodaja dodano vrednost in ali je sorazmerna, kaj menite vi o tem. Hvala lepa, sedaj pa dajem. Dve minuti, gospe Jiménez Becerril. Hvala lepa. Zahvaljujem se obima gostoma za njuni predstavitvi. Hvaležna sem vam za vse, kar ste povedali. Omenili ste tudi žrtve organiziranega kriminala, to vprašanje žrtev. Na to pogosto pozabimo v Evropskem parlamentu. Nedavno smo v parlamentu sprejeli poročilo o eh, podpori žrtev Um, poskrbeli smo tudi za sistem eh, pritožb, ko gre za storitve s podporo žrtvam. Vse to je pomemben napredek. Imam vprašanje za gospoda Grimheidna. Ali menite, da bo naše delo pomagalo pri tem, da bodo državljani verjeli v pravni sistem, ki jih bo resnično zaščitil? Mislim, da trenutno takšnega zaupanja še ni. Sedaj pa se bom navezala še na prejšnje vprašanje. Ali menite, da žrtve izgubljajo zaupanje v to, da kaznjenci resnično oslužijo svojo kazen? Sama sem eh, članica delegacije v, za Japonsko. Tam imajo um, tako smrtno kazen, kakor tudi eh, doživljensko zaporno kazen. Sama sem proti tovrstnimi, eh, tovrstnim kaznim, ampak eh, zanima me, ali menite, da žrtve še vedno verjamejo, da bodo kaznici polno oslužili svojo kazen. Potem me zanima tudi sodba Štrasburskega sodišča o španskem teroristu. On je dobil 3000 let zaporne kazni za 12 uh, eh, zločinov. Govorimo o človeku, ki je star 20 ali 21 let. Kakšen smisel ima ta 3000-letna zaporna kazen. Ali se vam ne zdi, da to skotpopava zaupanje, ki bi ga bi naj imele žrtve v pravni sistem, v pravosodni sistem? Če bodo žrtve izgubile zaupanje v uh, sodstvo, potem uh, se bodo zauzele za stvari, kot so dosmrtna kazen ali pa uh, ali pa smrtna kazen. Kako lahko zagotovimo, da bodo kaznici resnično slušili svoje kazni? Hvala lepa. Ja, tukaj ste podali zelo zanimiv primer, ki predstavlja izkrivljanje realnosti. Žrtve bi postajale s tem rabli in eh, obratno. Strinjam se z vami. Če želimo podpreti žrtve in uh, jim zagotoviti podporo, moramo tudi zagotoviti, da bodo kazni polno odslužene. Doma vedno pravimo, da pravzaprav družine žrtev odslužijo to kazen, kajti njihova kazen je vedno doživljenska. Gospod Kasteljeho. Kapacita di riciclare uno dei paesi in cui sono stato. Tam, kjer je mafija ukorenjena, kjer se pere denar, naprimer v Španiji je bilo prijetih veliko mafiozov, ehm, prisluhnili so tudi telefonskim pogovorom in izkazalo se je, da so imeli italijanski mafiozi v Španiji možnost, da še naprej izvajajo svoje dejavnosti, še vedno so bili glavni ne glede na to, da so jim prisluškovali. Grandi alberghi. L'esempio concreto che voglio fare. Zapor se jim je zdel namreč kot hotel. Slišali smo tudi za primer, ko so enega večkrat prijeli v Španiji. To je bil eden od šefov Dragete, ukvarjal se je z drogami. Spet so ga, še enkrat so ga prijeli, strpali so ga v zapor, to je bilo med letoma 96 in 2004, na to pa je tam lahko ponovno opravlja svoje dejavnosti, to je bil zan kot hotel. Točno tako je tudi bilo. v času prestajanja zaporne kazni se je še naprej ukvarjal s trgovanjem z drogami in naročal tudi umore. S svojimi kolegicami in kolegi je ohranjal komunikacijo in še naprej opravljal svoje dejavnosti. Kako po vašem mnenju to izgleda z vidika varnosti? zanima me, tako kot kolegico Borselino, kako ocenjujete ta 41a. Gre za okrepljeno prestajanje zaporne kazni, tukaj ne gre za mučenje, ampak prav nasprotno. Veliko zaporov smo obiskali v četrtek, naprimer v Parmi, tam sedijo številni šefi in dragete, kamore in koza nostre. Vedno znova so nas opozarjali na 41a. Tam je zapisano, da se zlorabljajo temeljne človekove pravice. Osem zapornikov je strpanih v zelo majhno celico prostora je, prostora je pre, prosto premalo. Vsake 3 do 4 dni se tuširajo, celice pa so res majhne. Kako je zdaj s tem 41a? To je popolnoma drugačno od prejšnjih primerov sedijo v samicah, nimajo povezave z zunanim svetom. Kako torej to ocenjujete? Običajen zapor, torej, in ta okrepljeni zapor, to je zapor z omejenimi stiki z zunanjim svetom. Ali se tam temeljne pravice spoštujejo ali ne? Pogoji so na vse zadnje mnogo boljši kot pri običajnem zaporu. Pet minut ima vsak, lepo prosim. Ja, Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod Jakolino. On temeljne pravice seveda zelo dobro pozna, tudi pogoje v zaporih. Celica standardno meri 11 kvadratnih metrov. Občutek, da Naj bi to bil zdaj nek hotel, ne vem. Nekateri to imenujejo nečloveško kaznovanje, grozne celice, čisto objektivno mislim, da je to zapletena zadeva. Lahko vam povem, da je v tem primeru, da v tem primeru gre za res eh, težke. Uh, pogoje bivanja v zaporih. In to zadeva tudi eh, temeljne zakone pravne države. Mi se zakonov seveda držimo. Gospod Newton Dunn je dejal, da določen odstotek zapornikov spet zaide v težave. Dobro, to je odvisno od starosti, tisti, ki kasneje pridejo iz zapora, se redkeje spet najdejo v zaporu kot mlajši. V primeru terorizma so zaporne kazni daljše, tudi tukaj moramo ločevati, kaj ti teroristični zaporniki se redkeje vrnejo nazaj, kaj ti organizacija jih potem več ne izkorišča za te dejavnosti. Sedaj pa se bom nekoliko odmaknil od svoje vloge, podal bom nekaj predlogov. Če se ne omejimo samo na zidove v zaporu, potem moramo ravnati nekoliko bolj usklajeno. Izmenjevati moramo informacije, prav tako pa moramo upoštevati najbolj agresivna kazniva dejanja. Mislim, da je mednarodno sodelovanje ključnega pomena, če želimo biti učinkoviti. Obstajajo različne oblike kriminalitete, ki segajo preko meja. Zato menim, da se ne moramo omejiti samo na zapore. Gospa Matju je govorila o tem, kako bi lahko obdržali neke vrste moralo in etiko med eh, delavci v zaporu. Tudi tam se soočamo s korupcijo. Seveda gre tudi za uporabo mobilnih telefonov v zaporih. Nove tehnologije. Kriminalcem omogočajo, da svoje dejavnosti upravljajo tudi iz zapora. To pomeni, da preprosto podkupujejo delavce v zaporu in osebe v zaporu je zelo težko zaščititi pred tem. Ampak po mojem mnenju je število podkupljenih uradnikov precej omejeno. V Španiji je sled terorizma še posebej vidna, zato smo alergični na podkupovanje. in kako izgledajo stvari z ženskami v organiziranem kriminalu. Število žensk je seveda mnogo niže od moških, to je jasno. Organizirani kriminal, džihadisti, teroristi, To je poseben primer. Džihadisti so fanatiki. Oni žensk ne izkoriščajo za to vrstna dejanja. Costa del Sol naj bi, bilo, naj bi bila središče za mafijo. Seveda imamo tudi lokalno mafijo, naprimer v Galiciji, se ukvarjajo s trgovanjem z drogami. Glavni že več let sedijo v zaporu, ampak svoje dejavnosti vseeno opravljajo kar iz zapora. Izvajamo programe, zato da bi dejansko izkoristili vs potencial, zato da bi se temu uprli. Kaj ti tudi državljane želimo vključiti v boj proti drugam? Zato moram opozoriti na pogum teh ljudi. Kar zadeva sredstva, osrednja administracija je odgovorna za 60 tisoč ljudi, 5 tisoč je zaposlenih. Mislim, da je razmerje med zaporniki in zaposleni mm, ustrezno, čas me preganja, vseh vprašanj žal ne morem obdelati, ampak povedati želim, da so žrtve od leta 2003 deležne še posebne zaščite. Teroristi se morajo opravičiti pri žrtvah v okviru tega zakona. Prav tako pa morajo aktivno sodelovati pri tem, da umilijo povzročeno škodo. in glede na to, kar je povedala gospa Alfano, zapor Aldemoro ni um, blag, kot je bilo slišati. Večina italijanskih zapornikov poskuša doseči preko sodišča v Strasburu, da bi jih poslali nazaj v Italijo. To je prvi zakon v demokratičnem času, ki vključuje določena jamstva. Leta 1978 je bil sprejet, tam so zapisana ustrezna jamstva. Hvala. Grazie, Hvala lepa. Hvala, gospod Kastileho. Morda lahko odgovorite v pisni obliki. Žal, ni bilo mogoče odgovoriti na vsa vprašanja. Z veseljem bom odgovoril na ostala vprašanja. V redu, hvala lepa. Sedaj pa pet minut, gospod Greenheden. V petih sekundah lahko povem, da je vse povezano z zaupanjem in verodostojnostjo. Imam pet nizov odgovorov in zato bom eno minuto namenil vsakemu. Gospod Jakulinu, govorili ste o prenatrpanih zaporih. Če ostanem na splošni ravni, mislim, da moramo zagotoviti verodostojnost in dostojanstvo. Obravnava V zaporu ni kazen, dolžina prestajanja kazni je tista kazen. Če iz varnostnih razlogov ni razloga za to, da bi imeli strožjo obravnavo, potem z vidika človekovih pravic ne vem, zakaj bi morali to dodati k dolžini eh, prestajanja zaporne kazni, prenatrpano zaporo je pa prav gotovo zelo velik problem. K temu se bom vrnil še kasneje gospa Borselino in gospa Alfano, vama bom odgovoril skupaj. Prihajam z severa Evrope, zato ne morem govoriti o specifikah italijanske zakonodaje, o členu 41 APM premalo, da bi povedal kaj specifičnega, ampak povem lahko naslednje. Kazni, pravni sistemi, zaporniški sistemi ne smejo biti namenjeni temu, da zločinci postanejo še bolj prepričani v svoj prav. Ne, mislim, da moramo zagotoviti varnost, ampak to je treba uravnotežiti s humanitarnim pristopom, zato da pokažemo, da se država ne poslužuje grobe obravnave v zaporih. Poskrbeti je treba torej, da zapori ne bodo luksuzne institucije, ampak mislim, da je kontraproduktivno, če ponujemo nekaj, kar ustvarja sovraštvo ali še bolj zakrknjene zločince. Gospod Newton Dunn, hvala, da ste mi snili okove, če sem jih kaj imel, kako je povedal vaš sosed v akademiji, sem bolj prosto govoril ali sem bil vsaj tega sploh navajen. Ampak če začnem nasploh, mislim, da bi bilo dobro, da bi morali imeti dobro osnova na področju človekovih pravic, zagotoviti je treba verodostojnost in zaupanje. Če podam čisto konkreten in banalen primer, boj proti zločinu je. Nekako preveč militantno, bolje bi bilo, če bi zapisali reševanje zločina ali reševanje vprašanj na tem področju. Tukaj govorim tudi onkraj svojih pristojnosti, ampak mislim, da moramo biti vzgled, ko poučujemo druge o človekovih pravicah, moramo poskrbeti, da bomo sami imeli najboljše sisteme doma. Socialna izključenost je povezana s tem. Pred nekaj leti smo preučili Španijo, Združeno kraljestvo in Francijo. Verjetno si lahko zamislite, zakaj smo izbrali te države. To je bilo povezano s terorističnimi dejavnostmi intervjuvali pa smo otroke v šolah. Ugotoviti smo poskušali, kakšni so njihovi pogledi na nasilje. Izkazala se je jasna povezava med socialno izključenostjo in sprejemanjem nasilja. Celo na tako zgodni stopni torej je bila povezava zelo jasna. Povezave ni bilo med imigranti in nasiljem, ampak med izključenimi in nasiljem. To se seveda potem ekstrapolira na druge ravni med zločinci ali bodočimi zločinci. In še nekaj v zvezi s tem. Kritično moramo obravnavati tudi svoje sisteme. V tem kontekstu ne moremo reči, da je naš nacionalni sistem čisto v redu kazensko pravni sistem naj bi bil nespremenljiv, ne glede na to, da nas v to pritiska Evropska unija. To naj bi bilo vprašanje tradicije in tako naprej. Ne. Po mojem bi morali biti kritični pri preučevanju svojih sistemov. In govorili ste o ujetosti. Mislim, da moramo najti ustrezno ravnovesje človekove pravice niso zato, da bi imeli samo pravice, ampak moramo uravnotežiti namen in zaščito podatkov. Ujetje se ponekod uporablja, v ZDA vem, da se uporablja, ampak eh, mislim, da bi o tem lahko razmislili. Dobro, še dvoje, preveč sem že govoril. Gospa predsednica, še minuto gospod Ule. PNR in SWIFT. Podali smo svoja mnenja, ne bom sicer komentiral podrobno, ampak povedati želim, da ne gre samo za sorazmernost, ampak tudi za učinkovitost. Je PNR učinkovit način za prenos podatkov in za doseganje domnevnih ciljev. Vedeti moramo, ali so možne morda kakšne druge poti. Sorazmernost, konkreten primer v svojem mnenju o varnostnih pregledih smo zapisali, da varnostni pregledi ne pomenijo, da preučimo telesno obliko potnika, ampak da jih samo preiščemo. Gospa Jimenez, sloh se ne bom trudil z vašim prijimkom, ampak obiskal sem že več zaporov. Povedati pa želim, da nisem bil tam reden obiskovalec, ampak sem bil tam v uradni, pouradni dožnosti. Za žrtve moramo poskrbeti, ampak če že govorimo o žrtvah, če želimo, da nam bodo zaupale, jih je treba vključiti, treba jim je zagotoviti ustrezno časovnico, ne da na kazen čakajo deset let. Prav tako jim moramo zagotoviti ustrezna sredstva in postopke. To mora za to mora poskrbeti država. Veliko pozornosti smo namenili kaznicem in kriminalcem, ampak če si pogledamo proračune, vidimo, da je sredstev za žrtve na voljo premalo hvala lepa, da ste toliko pozornosti namenili direktivi o žrtvah. Hvala. Ehm, hvala lepa, gospod Grimheden. Hvala, gospod Gitijeho, da ste si vzeli čas in nas obiskali tukaj. Grimheden. Če želite. lahko obiščete te dodatno zavarovane zabore v Italiji in jih primerjate potem z drugimi stopnjami varnosti. Hvala lepa. Opravičujem se vam, če sem vas nekoliko priganjala, kajti morali smo se držati časa. Hvala lepa. Želi kdo povedati še kaj? Ne. Naslednjič se srečamo 17. septembra od 3 do pol sedmih in 18. od 9 do pol enih in potem spet od 3 do pol sedmih. Krim pa bo svoje delo nadaljeval naslednji teden, ko bomo obiskali Srbijo. Sedaj pa prosim, da dvorano zapustite čim prej, ker bodo za zaprtimi vrati zasedali koordinatorji, asistenti, um, in drugi, prosim, da torej ukrepate tako, kot je treba.